ponedeljkovem vrhu. Eh, še naprej bomo morali posredovati zelo jasna sporočila, kar zadeva spoštovanje temeljnih pravic. Hvala, gospod predsedujoči. Najlepša hvala, gospod komisar. Kot naslednji govornik sem bil eh, najprej zapisan jaz, ampak eh, ker me je potem po vrstnem redu nadomestil kolega Brokmo, zdaj dajem besedo za dve minuti. Gospod predsedujoči, gospod komisar, kolegi in kolegice.